da Evropski parlament z veliko eh, večino zagovarja ozemljsko celovitost in suverenost Ukrajine. V več resolucijah smo izpostavili, da je, in to bo nedobno tudi predmet razprave danes, da ne priznavamo nezakonite priključitve krimskega polotoka nasprotujemo strategiji delitve države in zato pozivamo vlado Ruske federacije naj spoštuje mednarodno pravna načela in da naj umakne svoje sile iz ukrajinske meje in da naj se ogne vsem morebitnim dejavnostim in dejanjem, ki bi destabilizirale Ukrajino. Mislim, da se vsi zavedamo te pomembne odgovornosti in zato pozdravljamo vsa dejanja, ki podpirajo ukrajinsko vlado pri tem, da vzpostavi avtoritete v državi in da vzpostavi dialog v državi za premostitev razlik. Zato je še kako pomembno, da Ukrajino še naprej podpiramo pri stabilizaciji njenega gospodarstva, da se bori proti korupciji in da premosti socialne razlike v državi. Zato tudi pozdravljamo odločitev sveta danes, da da na voljo prvo eh, milijardo gospodarske pomoči Ukrajini in eh, kot je bilo odločeno, da se tudi uveljavijo enostranske trgovinske preferencijali. Evropski parlament bo odposlal tudi opazovalno misijo na predsedniške volitve 25. maja. Upamo, da bodo te volitve potekale pošteno in svobodno in da bo do te volitve še eno pomembno poglavje na poti Ukrajine k temu, da postane svobodna demokratična država. Dame in gospodje, v noči 6. na 7. aprila 2014 je potekala 20. obletnica genocide v Ruandi. V stotih dneh so takrat 800 tisoč ljudi usmrtili. Velika večina teh so bile ženske otroci in tudi velika količina dojenčkov. Cele družine so izbrisali iz lica zemlje pred očmi njihovih sorodnikov in sosedov, iz banalnega razloga, da pripadajo drugi etnični skupini. Večina sveta je takrat gledala v drugo smer in vsekakor ni prezira svoje odgovornosti za to. Ta zločin, in to se moramo biti na jasnem, je zločin, ki se lahko ponovi kadarkoli. Včeraj se je to zgodilo v Ruandi, tudi v Srebrenici. Ne vemo, kdaj in kje se bo to zgodilo v prihodnje. Če velja kakšen nauk po genocidu v Ruandi, je ta, da ne smemo gledati v stran. Tu ne gre za notranje zadeve neke države. In odgovorni za sistematične kršitve človekovih pravic morajo biti poklicani k odgovornosti. To velja tudi za diktaturo v Siriji. Ti ljudje ne smejo ujiti roki pravice in zato je pomembno, da nacionalno in mednarodno pravosodje in tudi mednarodno kazansko sodišče še okrepimo. Rwanda je ponovno našla svojo pot in skuša pokazati svetu, da sta mir in sprava možna. Evropski parlament zato sporoča vsem Rwancem, da jim stojimo ob strani na tej poti njihove države v prihodnost. Tej državi moramo pomagati tudi pri tem, da za zločince, ki so storili ta dejanja, privedajo pred roko pravice. Prav tako bo treba državi pomagati, da z gospodarsko stabilnostjo najde pot v smer gospodarskega razcveta in da ne izgubi iz spomina vseh žrtev. Kolegice in kolegi, prejšnji četrtek je naš nekdani kolega Dominik Bodis v starosti 66 let eh, preminil po težki bolezni. Leta 2008 je bil imenovan za prvega francoskega ombudsmana in se je v tej svoji funkciji z vso močjo boril za pravice svojih državljanov. Dolga leta je delal kot eh, poročevalec iz bližnjega vzhoda. Leta 1983 je postal župan mesta Toulouse, kar je ostal do leta 2009 tri mandate je bil tudi poslanec v Evropskem parlamentu in številni izmed vas se nedvomno spomnite tega kolega kot eh, spoštovanja vrednega človeka, ki je vedno znal prisluhniti kot človeka, ki je bil eh, človek dialoga, kot eh, graditelj mostov in tudi kot predsednik organizacije Le Monde Arab. To je človek, ki je pogosto doživel veliko hudega v življenju zaradi tudi številnih napadov na ki so se na koncu izkazali za neresnične. V imenu Evropskega parlamenta izrekam sožalje prijateljem in družini, ki so v naših mislih v teh težkih trenutkih in prosim vas, če se lahko dvignete svojih eh, stolov za minuto molka v spomin na žrtve Ruanda in našega preminulega kolega. gospod predsednik hvala lepa zapisnik in sprejeta besedila zasedanja drugega in tretjega aprila so na voljo kakšna pripomba temu ni tako potem je zapisnik s tem tudi potrjen k dnevnemu redu imate vprašanje k dnevnemu redu Ja, k dnevnemu redu. Naslednji bi rad predlagal. 10. aprila pred štirimi dnevi je Evropski parlament v Bruslju opravil zaslišanje na temo eh, državljanske pobude One of Us. Hane Soboda kot eh, predsednik SD je o tem tudi eh, podal poročilo javnosti. Gospod Štatler, dovolite, da vas prekinem. Dovolite mi, da najprej opravimo